gospa predsedujoča otvarjam zasedanje dober dan vsem skupaj danes je mednarodni dan žena in dnevni red smo oblikovali na način da bomo